skupni protokol včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen, je kakšen komentar na nj? Očitno ne. S tem je zapisnik sprejet in sedaj gospa Ribero Castro glede poslovnih vprašanj. Izvolite. Najlepša.